spoštovani kolegi v veselje mi je da lahko izrečem dobrodošlico na današnjem plenarnem zasedanju predsedniku zvezne republike nemčije spoštovani predsednik hvala da ste prišli k nam na obisk V čast nam je, da ste si izbrali Evropski parlament za svoj drugi obisk zunaj Nemčije po tistem v Parizu prejšnji teden. In to šele po treh tednih po vaši izvolitvi 19. marca. In vaš obisk kaže vaše prizadevanje za Evropo. Vi ste zahtevali več poguma, več poguma za boljšo Evropo, kjer je zajamčena svoboda in kjer vsi delamo za prihodnost pravičnosti, miru in blagostanja. Pripričan sem, da pogum, ki ga zahtevate, ga lahko najdete med poslanci tega parlamenta. Z vašo prisotnostjo nas tudi spominjate na prizadevanje vaše države za Evropo vaše prizadevanje je danes še pomembnejše. Glede na to, da se je velika država članica odločila izstopiti iz Evropske unije, torej danes smo v težavnih razmerah, vendar takšne smo že doživeli in naša unija je vedno našla pravo pot in se znala ustrezno odzvati. Dragi predsednik, ne zahtevam sedaj od vas pravih odgovorov, temveč želim, da sodelujete skupaj z našim parlamentom za našo skupno prihodnost. Sedaj vam dajem besedo in še enkrat hvala, ker ste prišli v Strasburg. Gospod predsednik, dragi Antonijo, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, predsednik komisije, dragi Jean-Claude, spoštovane gospe in gospodje. V veliko veselje in čast mi je, da sem dan.